je vložil prošnjo za obrambo privilegijev in imunitet v okviru civilno pravnega postopka pred pritožbenim sodiščem v Bukaristi. To prošnjo smo posredovali odboru za pravno vprašanje Evropskega parlamenta.